končno lahko kljub nekaterim nestrinjanjem rečemo, da, ima letno davč, da je letno poročilo dosledno, koherentno in da postavlja osnovo za aktualen, pregleden, socialno odgovoren, ampak tudi podjetjem prijazen davčni okvir za Evropsko unijo. Hvala lepa. Eva Kajli, zdaj pa predajam besedo Teodor Dimitrijev Stolojano iz ELS, ki je poročevalec v Senci. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, najprej bi se zahvalil kolegici Kajli za opravljeno delo in za dobro sodelovanje ne samo z poročevalcem v Senci, s politične skupine ELS, ampak z vsemi poročevalci v Senci to sodelovanje je pripeljalo do tega, da vam lahko povem, da smo se dogovorili glede večine kompromisov. Seveda smo dosegli veliko kompromisov, pri določenih pa smo še vedno drugačnega mnenja. Kompromisni amandma I. Tukaj gre za poziv Evropski komisiji, da prouči možnost eh, minimalne stopnje davka na dobiček pravnih oseb, tega ne podpiramo. Kar zadeva kompromisni predlog L12 odstavek točka B, mislim, da je preveč, če od vseh držav članic zahtevamo, da eh, opravijo eh, takšne analize vpliva, čezmenega vpliva davčnih politik držav članic na države v razvoju. Kompromisni predlog Z. To je kompromisni predlog, kjer gre za prenose informacij, takšne kot so se mm, objavile skozi LuxLeaks. Sveda ne želimo dajati neke spodbude ljudem, da bi eh, kradli podatke in jih zapekli na CD-je in podobno. Tukaj imamo tudi četrti kompromis in sicer uvodna izjava A glede boja proti agresivnemu finančnemu načrtovanju, izogibanju plačila davkom in utaji davkov, to je vprašanje za akademike ter ministr za finance. Ko sem prebiral to definicijo, sem mogodivil naslednje, če si pogledate definicijo, ki je napisana v tem kompromisu za eh, davčno goljofije in izgubitanje plačilo davka, ne razumem, kje imamo razlike med zakonitimi in nezakonitimi početji. ponovno brusimo za glasovanje po deli. Pri amandmaju 145, 149 in 247, kar zadeva 145, imamo še drugi del, ki ga ne moramo podpreti, ki poziva komisijo k skupnim zavezojočim pravilem za preprečevanje agresivnega davčnega načrtovanja in tako naprej. Imamo poseben odbor, ta poseben odbor se bo ukvarjal s tem vprašanjem in pripravil predloge glede teh vprašanj. Glasovanje podeli za, za amadma 149 gre za izmenjavo informacij, zaključitve držav v razvoju, ki jim omogočimo neko prehodno obdobje. Strinjamo se z prvim delom tega madmaja, ne pa z njegovim drugim delom. In končno še 247, kjer prosimo za glasovanje vodili. Tukaj imamo težavo z prvim delom, ki poziva komisijo, da pravi pragmatično koordinacijo davčne politike znotraj evropskega semestra. Mislimo, da je evropski semester zelo velik in lahko vključuje tudi to zamisel, ne da bi pozivali Evropsko komisijo, da to tudi stori. Hvala lepa, hvala lepa še enkrat za odlično sodelovanje z eh, poročevalko. Hvala lepa. E, KR. San Potero in poročalcu Senci. Hvala, gospod eh, predsednik, dragi kolegice in kolegi, kot sem že povedal na sestanku poročalcu Senci. V trenutni obliki EKR eh, e težko podpre to letno davčno poročilo. Menimo, da bi morali biti bolj selektivni pri poročilu, bolj kot je sedaj. Davčna politika je eh, vprašanje, s katerim se svojino ukvarja države članice in to seveda podpiramo, kar vas ne bo presenetilo. Kadar gre za obdačevanje, ne razumemo, zakaj bi morali dajati državam članicam na svete v teh zadevah, ko gre za ustrezno oblikovanje davčnih oprav. Eh, način obdavčitve podjetij in tako naprej. To ni v naši pristojnosti tudi in ne vidimo nobenega razloga za to, da bi dobili eh, neko komparativno prednost, eh, če bi tako razumeli oblikovanje davčne politike. Eh, za, ko ni ta davčna politika in ustrezno davčno načrtovanje, je pozitivno v Evropski uniji in podpiramo tudi koordinacijo teh politik na Evropski ravni. Eh, ostajamo pa tudi rezervirani glede izmenjave informacij za boj proti eh, davčnim glifijam in utajam. Ne želimo neke zavizujoče davčne politike, ki bi jo predpisovala Evropska unija iz razlog, ki smo jih že omenili. In bomo videli, kaj se bo zgodilo z CCCTB. Želimo se sodelovati na prostovoljni bazi, kar je bilo tudi v začetku tako mišljeno. Z eh, začetku ste dejali, da je letno davčno poročilo letos bolj politično, kot je bilo prej in to je za nas glavni problem, zaradi tega imamo s tem velike težave. Hvala lepa. Hvala lepa. pri določenih vprašanjih eh, ima Evropski parlament posvetovalno vlogo in če ima posvetovalno vlogo, ima tudi določeno pristojnost. Eh, ne želimo si eh, deliti nekih nasvetov v nekem posebnem zakonodajnem postopku. Gospod Venhojcen za Alde, hvala lepa gospod predsednik, naj najprej. Začnem z zahvalami gospe Kajli, ki nam je kot poročevalka ponudila dobro osnovo za razpravo o poročilu, upoštevajo tudi naše predloge sprememb. Zahvaljujem se tudi ostali poročevalci v senci za njihove prispevke. Veliko je bilo že povedanega, kaj se je dogajalo od zadnjega sestanka, kaj ti eh, od tlej smo z podporo večine političnih skupin Evropski parlament eh, odločil, da bo Eh, sklical poseben odbor, ki se bo okvarjal z davčnimi vprašanji in pripravil bi poročila za prihodnost. Ker zadeva vzpostavitev takšnega posebnega odbora, se nam to zdi zelo dobra rešitev, zaradi tega, ker se moramo boriti proti agresivno finančnemu načrtovanju in izogibanju plačevanju davkov. In pri tem se moramo osredotočati na eh, številke in na specifične primere in na države članice. Kar zadeva sam posebni odbor, moramo biti tukaj previdni pri prehitrem sklepanju. Najprej treba počakati na rezultate preiskave, ki, bo, ki jo bo izvedel posebni odbor, posebna komisija. Zato ne bomo podprli nekaterih amandmajev, ki se nam zdijo preveč specifični v tem trenutku podprli bomo odmaje glede avtomatske izmenjave informacij, zmanjšanje ovir in administrativnega bremena za majhna in srednja podjetja, za misel o poročanju od države do države in uh, ukrepe za boj proti davčnim goljofijam in agresivnemu finančnemu rešetovanju. Kot rečeno, imamo probleme z amadmaji, ki vodijo v pobude, ki ogrožajo fiskalno autonomijo držav članic, ko govorimo naprimer o okoljskih davkih ali eh, davkih na premoženje. Same ehm, torej vrste davkov morajo ostati v pristojnosti držav članic. To velja tudi za sporozume med državami članicami in tretjimi eh, državami in eh, predpisovanjem sankcij za davčne prekrške ali davčne goljofije. Drugače pa amandmaje tudi podpiramo. Hvala lepa. Thank you. Now for the GUE. Hvala lepa za GUE. Mariza Matijas. Hvala lepa. Roberto, jaz nisem počeval kosence, ampak Dimitrija ni tukaj, zato me je prosil, da v njegovem imenu eh, podam njegovo mnenje, ki ga bom prebrala. Dimitrija se je bi rad povedal, da se tudi Guje zahvaljuje za odlično sodelovanje za poročevalko in poročevalcem senci za prispevke. Sredi pomena problema izogibanja plačevanja davka in eh, davčnim otajem in nujnega ukrepanja na tem področju je smo mnenja, da je poročilo dobro oblikovanje, vsebuje veliko dobrih elementov in končno ne presega teh meja. Eh, Predlagani so splošni ukrepi, s katerimi se lahko strinjamo, vendar pa nimamo konkretnih zahtev eh, progresivne in socialno pravične narave. Na ta način ne bo sprejet seznam eh, želja za politične skupine in ne bomo reševali problema pri koreninah, tako da se bo davčno daje še naprej nadaljevale. Evropski parlament nima pravnega orodja za kaznovanje eh, davčnih goljofij in eh, neplačevanja davkom. Lahko pa močno pritisnemo na komisijo, ki bi morala ustrezno nadzorovati dobičke mednarodnih eh, podjetij, pripričevati in nadzorovati davčne oaze, offshore podjetja in pod, podobno. Evropski parlament mora izkoristiti svoje pristojnosti in vzpostaviti odbor oziroma komisijo, preiskovalno komisijo, ki bo opravila podrobno študijo tega, kaj se dogaja, pripraviti mora tudi specifične zaključke in priporočila za ukrepanje. Glavne prioritete bi morali biti da davčno breme prenesemo z ramen eh, nižji slojev in eh, bolj obdavčimo bogate, hkrati vlagajmo v ustvarjanje novih delovnih mest. Potem je treba skliniti neko celovito strategijo za nadzor nad komercialno dejavnostjo čez meja in eh, transakcije med posameznimi družbami znotraj multinacionalnih podjetij. Pripričevati moramo nastajanje in ohranjanje davčnih vaz znotraj Evropske unije in evromoča in končno najpomembnejše za boj proti izogibanju pričevanju davka in davčnim goljofijem je, da se ti ukrepi izvajajo na osnovi neke dolgoročne alternativne politike. Potrebujemo davčno politiko, ki bo omogočila prerazporeditev eh, bogatstva in eh, zaščitila interese držav članic in davkoplačevalcev v Evropski uniji. Hvala lepa, Mariza, in za zelene mali skotkatl. Hvala lepa, tudi sama bi se rada zahvalila Evi in uh, Eh, njeni ekipi za pripravo tega zelo zapletenega eh, poročila z veliko predlogi sprememb. Sama pozdravljam pripravljenost eh, kolegov, da se dejansko spopadajo z vprašanjem um, davčne konkurence in pa uh, potrebe po infrastrukturi, ki jo potrebujemo. Zeleni smo razočarani, da nimamo vseh pristojnosti za dostop do dokumentov, kot smo si prizadevali v naši kampanji, ampak veseli smo, da bo vzpostavljen posebni odbor in veselimo se, da bomo s kolegi skupaj delali v boju proti eh, tem eh, davčnim načrtovanjem, ki vsem tako škodijo. Mislim, da je treba biti nejasnem, kakšna je vloga davkov. Po eni strani so to prihodki, po drugi strani pa so lahko tudi spodbude eh, za spreminjanje obnašanja tako fizičnih eh, kot pravnih oseb. Slišala sem, da se vsi skušajo izogniti plačevanju davk, vendar. Mi bi želeli doseči to, da takšne izjave več eh, ne bodo. Eh, socialno sprejemljive, da bo to nekaj sramotnega. Sama sem prepričana, da bomo lahko delovali v tej smeri, tudi ko bomo delali na eh, davčnem zakonodajnem svežnju. Prav tako pa je treba eh, davčno politiko uporabiti tudi strateško in iz tega vidika se mi zdi sedanje poročilo premalo ambiciozno. Eh, Eh, letošnje leto se bo končalo zelo pomembnimi eh, pogajanji eh, na področju podnebja v Parizu in zdi se mi, da v tem poročilu nimamo dovolj vidikov okolja. Mislim, da ne smemo dovoliti lobijem fosilnih goriv, da bi ta preprečila vzpostavitev ustreznih zelenih programov za prihodnost. Hvala lepa. Catch the Eye z eh, strani gospoda Anemansa. Izvolite. Um, dames in heren, dat jaarverslag wordt belangrijk. Hvala lepa, gospe in gospodje. Torej, tu je govor eh, o svetovnih standardih za upravno sodelovanje. Torej, to se sliši zelo v redu, Ampak kaj se bo dejansko zgodilo znotraj Evropske unije? Sam prihajam iz države, kjer um, smo pred uh, nekaj dnevi uh, v časopisih uh, prebrali poročila oziroma članke o davčnih utajah. Torej vsak se zaveda situacije tako v Luksemburgu kot v Švici, ampak ko lahko sicer govorimo o sodelovanju, vendar na konec koncev eh, države članice rade svojo davčno politiko upravljajo same. Torej, sodbe, sodišča in podobni ukrepi eh, lahko eh, pomagajo pri boju proti davčnim otajem in izogibanju plačevanja davkov ampak eh, če se bo tak eh, pritisk eh, na podjetja izvajal, potem bodo podjetja pač poiskala bolj ugodne davčne mm, oaze. Kaj se bo v tem primeru zgodilo? Ali bomo uvedli določene odstotke uh, Po posameznih sektorjih eh, še vedno obstajajo razlike med obdavčitvami po posameznih državah in tudi po posameznih sektorjih. Torej, preden začnemo govoriti o eh, enotnem davčnem pristopu, v tem posebnem odboru moramo začeti preučevati torej, prakso, v Evropi, tako kot sta povedala gospod Hofstadt in gospod Juncker. V eh, praksi eh, dejansko enotni trg eh, ni uresničen, zlasti na področju davkov. Raporteur. Hvala lepa, poročevalec, še za sklepne besede. Zdravo, poročevalka. Ja, torej, kot vidite, se strinjamo z večino vidiki tega poročila. Imeli smo 300 predlogov sprememb in eh, poskušali smo najti kompromise, ampak seveda se še vedno mnenja razhajajo in eh, o tem se bomo še pogovarjali v prihodnosti. Rada bi se zahvalila vsem tistim, ki ste konstruktivno prispevali k pripravi tega poročila, torej s predlogi sprememb, pa tudi z nasveti, s predlogi. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila in vabim jih, da eh, še naprej razpravljamo o tem v prihodnosti. Mislim, da nas bo večina med nami tudi dejavna v tem posebnem odboru, tako da bomo lahko še naprej delali na osnovi že upravljenega dela. Torej, še enkrat se zahvaljujem vsem, tudi Marku Sojnenu in Benoaju Vatu, še posebej torej, eh, iz. Eh, sekretarjata. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Glasovanje bo jutri, kot veste. Torej. Hvala za vaše delo. Zahvaljujem se poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer je prišlo do majhne spremembe. Nadaljevali bomo s poročilom gospoda Soroja o poročanju in preglednosti transakcij financiranja vrednostnih papirjev. Gospod Soro, izvolite. Iz broke. I will keep it in my mind. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghi Shadow Rapporteur. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Pred nekaj tedni sem um, uložil uh, svoje, uh, svoj osnutek poročila o um, tej uredbi in pridobil sem uh, tudi mnenja poročevalcev v senci. Odločili smo se, da bomo uh, rok za vlogo amandmajev podaljšali. Uh, in sicer na ta način bomo lahko pač ustrezno opravili delo. Zelo pozorno sem prebral vse amandmaje, zlasti tiste, ki so jih skupaj vložili, eh, torej več eh, poročevalcev v senci zelo pozorno sem si pogledal torej te amadmaje, kot rečeno. Torej ugotavljam z velikim veseljem, da gre večina oziroma velik del teh amadmajev v pravo smer. Večina tudi mojih predlogov sprememb je bila sprejeta. Obstaja še nekaj razhajanj, ampak eh, prepričan sem, da bomo dosegli ustrezno rešitev tudi v okviru trilogov s komisijo in pa svetom. Prizadevali si bomo za eh, doseganje kompromisov in eh, sestanek s poročevalci v senci je že predviden za ta teden. Torej, želel bi se vrniti samo nekaj, na nekaj pomembnih točk. Člen 2, povroče uporabe. O tem smo že govorili. Mislim pa, da je treba morda stvari še malce bolje opredeliti. ali je treba predvideti to izjemo za centralne banke, torej ko gre za uh, ukrepe transparentnosti in obveznost uh, obveščanja. Torej, vemo, da smo že imeli razprave eh, glede tajnosti podatkov, tajnosti, ki je povezana z izvajanjem monetarne politike in ki velja za centralne banke. Ali je pomembno, da se tu predvidi izjemo za to obveščanje. Torej, razumem to stališče. Kljub temu pa se nam zdi, da je treba o tem še razmišljati. Ne smemo namreč pozabiti, za kakšne vrste eh, transakcij tu gre. Nekatere skupine so presenečene eh, nad, tem, eh, nad to možnostjo, nad tem učinkom vzvoda, ampak treba je upoštevati torej po eni strani zaupnost, po drugi strani pa tudi samo naravo teh transakcij. Torej, amadma 215. Mikrofon za govorca, prosim. Torej, tretji člen. Tu je govora o predelitvi pojmov. Zopet naj ponovim, da je treba tu opredeliti zlasti pravne vidike. Namreč najti rešitev, s katero s katero se bomo lahko izognili mm, arbitražne postopke, kajti sicer eh, se lahko zgodi, da bomo več pač, eh, pripravili poročila o trgih, ampak eh, pri tem je treba upoštevati tudi mm, specifične pravne situacije, ki nekatere pač presenečajo. Torej, treba bo najti ustrezne rešitve in eh, tudi pravne določbe morajo biti iz pravnega vidika neoporečne. Na to v četrtem členu imate podrobnosti glede eh, obveščanja. Tu je bilo kar nekaj predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Nekateri med njimi so težko uresničljivi, kajti imamo možnost delegiranja za obveščanje vse, kar se nanaša na pravno odgovornost. Mislim, da to ni priporočljivo. Dejansko bi bilo težko najti nekoga, ki bi bil pripravljen prevzeti takšne delegirane naloge. Dve točki in sicer člena 20 in 21 za katere eh, je bilo prav tako vloženih kar precej predlogov sprememb. Dobro, tu so razhajanja precej omejena. Na to člen 28, eh, ki govori o eh, veljavi tega, te uredbe, torej tu je predlagan bolj postopni postopno stopite v veljavo. Dobro, to lahko tudi sprememo oziroma o tem lahko še razpravljamo. Je pa še ena točka, ki se mi zdi bolj zapletena in sicer gre za vprašanje amandmaja 204, torej. Um, vse, kar je povezano z temi sporazumi in to me preseneča, kajti to posega v samo področje uporabe eh, tega, te uredbe, kajti tu govorimo o praktično 95 odstotkih trgov. Torej, posledično, ker gre za tako velik del trga, bi na ta način eh, pravzaprav z področje uporabe umaknili eh, vse pomembne vidike te uredbe. Tu bi me zlasti zanimalo mnenje komisije in pa tudi članov eh, tega odbora, zlasti poročevalcev v senci. Nekateri se boste spomnili, da sem v svojem osnutku eh, tudi sam predlagal predvsej predlogov spremem glede člena 15 um, in na podlagi teh amandmajev in pa razprav ugotavljam, da tu prihaja do precejšnjih razhajanj. Zeleni in GUE in nekateri člani FDD menijo, da potrebujemo uh, določbe, ki se nanašajo na tako imenovane herkate. Medtem, ko kolegi iz EKR, ALDE in uh, ELS-a si jasno prizadevajo za to, da bi bili ti postopki zakasnjeni. Ampak kljub temu eh, sem zabeležil eh, napredek glede na izhodišče in eh, današnja razprava želi opredeliti neko časovnico, znotraj katerih bomo lahko te določbe uresničevali in eh, prepričan sem, da lahko najdemo ustrezen kompromis, ki bo za vse sprejemljiv. Torej, rad bi se še enkrat zahvalil poročevalcem v Senci in eh, tudi za zelo mm, visoko kakovost njihovih eh, amandmajev. Hvala lepa, Renato. Najprej bi predal besedo, da ni ti Hübner. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej uh, naj povem, da uh, ta uredba SFT ne predstavlja uh, celovite uh, zakonodajnega okvira glede uh, teh uh, transakcij in preglednosti, temveč uh, ureja samo uh, obveščanje. To pomeni, da nekaj kaj problemov, s katerimi se še soočamo pri pripravi kompromisov, je lahko povezanih eh, tudi s tem, da nekateri eh, člani tega odbora želijo izkoristiti eh, to priložnost tudi za obravnavo vprašanj, ki niso sedaj na mizi, ki niso v okviru te uredbe. Sama sem bolj optimistična kot Renato glede eh, možnosti za doseganje kompromisov. Mislim, da se bomo še sestali in razpravljali o možnosti za končne kompromise in prav gotovo bomo ugotovili, da ta potencial za doseganje kompromisov obstaja. Eh, želela bi. Eh, opozoriti na nekaj vprašanj, ki sem jih eh, tudi že obesedila v obliki amandmajev, ki sem jih predložila in zahvaljujem se Renato, da me je podprl glede eh, majhnih in srednjih velikih podjetij in glede um, znižene obremenitve v okviru zahtev po soočanju, torej um, ko je govora o teh transakcijah in upam, da bomo lahko dosegli tudi izjeme za um, MSP-je pri um, obveščanju o transakcijah. Glede opredelitve pojmov, menim, da potrebujemo več eh, opredelitev, da nekatere definicije tu manjkajo in zato sem eh, dodala še eh, dve, tri opredelitve pojmov in upam, da bomo lahko našli kompromis eh, glede teh predlogov. Tudi glede uh, vprašanja razdrobljenosti eh, teh eh, poročil in kdo je tisti, ki naj bo prejemnik teh poročil, ali naj bo to ESMA ali nacionalni eh, organi. Mislim, da je tudi to treba natančno opredeliti in v nekaterih primerih. Eh, lahko ugotovimo tudi, da so agregirani podatki dovoljšni, zato se mi zdi eh, tudi ta porazdelitev ustrezna glede eh, odbitkov. Razumem, da se tu razhajamo. Ne gre za to, da nekateri želimo te odbitke pravno urediti, drugi pa ne. Gre za to, da moramo to storiti na osnovi eh, sistemov in da morda še nismo pripravljeni, da bi to uredili v tej uredbi. Zato eh, smo nekateri med nami tudi predlagali obdobje 18 mesecev, znotraj katerega, torej po uh, stopitvi v veljavo te uredbe, uh, torej 18 mesecev, znotraj katerega eh, ESMA in komisija morata pripraviti eh, torej nek regulativni okvir glede herkatov in SST-jev in to bo morda eh, omogočilo komisiji, da bo Mm, prip, lahko pripravila tudi dober eh, predlog za herkate, eh, kajti zdi se mi, da je to zelo pomembno tudi za zagotavljanje eh, stabilnosti in pa um, za zaupanje um, deležnikov na trgu. Mislim, da boste tu našli tudi kompromis glede tega, kar predlaga Renato Sores, in sicer gre za uh, omejevanje ponovne uporabe kolateralnih uh, transakcij in upam, da bomo uh, našli kompromis glede tega, kaj naj bo uh, najboljša rešitev za trg glede TTCA. -ja sem si prizadevala za to, da bi eh, našli ustrezne razmaje za eh, kolateralne transakcije. Upam, da boste lahko sprejeli kompromisni predlog, kajti eh, tu imamo v beseditev, ki omogoča to, da se izognemo destabilizaciji trga posojanja vren, trga vrednostnih papirjev in pa trga posojil. Eh, prav tako se tu sprašujemo še eh, glede možnosti, eh, ki se navezujejo na poročanje, torej glede posameznih pozicij in posameznih transakcij in eh, tudi o tem lahko še razpravljamo. Imamo tudi vprašanje enostranskega poročanja ali večstranskega poročanja. Tudi o tem smo veliko razpravljali in eh, nekateri so pač za, nekateri so proti, torej dvostranskemu oziroma enostranskemu eh, poročanju. In zato je prišlo do te neke vrste kompromisa, kjer um, imamo možnost, uh, da, da nas porte stranke tudi uh, poročajo oziroma tudi imajo dostop do uh, pravnih uh, sredstev. Takšen pravni okvir bi bil tudi pravno zavezujoč. Uh, in bi pač nudil določena jamstva. Upamo tudi, da bo ESMA v prihodnosti pripravljena eh, iti tudi korak eh, dlje od tega poročila in razmišljala o tem, eh, kako lahko zagotovimo ustrezno poročanje. Vemo, da je poročanje potrebno, ampak to je tudi vprašanje za prihodnost. Na to se pojavlja tudi samo vprašanje tega mm, postopnega uveljavljanja te eh, uredbe. Po našem mnenju bi bil lahko ta postopek opredeljen v delegiranem aktu. Torej, to so glavni komentarji, ki jih še vedno vidim kot odprta vprašanja. Imamo tudi še eno vprašanje, ki ga nisem opisala omenila in sicer gre za poročanje centralnih bank. Tudi tu je kar veliko argumentov za in proti. Mislim, da smo imeli na mizi nek kompromis in upam, da se bomo lahko vsi strinjali glede tega kompromisa, ki bo eh, po eni strani zaščitil monetarno politiko, po drugi strani pa tudi zagotovil eh, posredovanje Eh, informacij v zvezi z transakcijami, ki vključujejo centralne banke. Hvala lepa. Da, Hvala lepa, Case Winburn danes ni, zato prosim sem potera za EKR. You, Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Torej, najprej bi se rad zahvalil za odsotnost poročeval ženske v senci, ki eh, se žal danes ni mogla iz zdravstvenih razlogov udeležiti te seje. Torej, glede tega tehničnega eh, svežnja je zelo eh, zadovoljna, da je prišlo do velike mere strinjanja, kar se tiče predlogov sprememb. Gre tu res za precej majhne podrobnosti glede obveznosti poročanja in razkrivanja. Eh, podatkov bi si zlasti prizadevala za omenjevanje upravnega bremena za podjetja. Treba bi bilo jasno zagotoviti, da bo možno delegirati eh, to obveščanje na druge strani. Eh, to je zlasti pomembno za nefinančne stranke, ki same ne bodo imele možnosti pripraviti teh poročil. Eh, na to je treba razkrivanje podatkov eh, opredeliti skladno s pravili, ki veljajo za ESMO. Čeprav se strinjamo s tem, da naj bo to obvezno, ne bi želeli, da bi skladi, ki so že eh, sprejeli višjo raven razkrivanja podatkov, da bi bili na ta način penalizirani. Torej, kar se tiče kreditnih institucij in podjetij, ki eh, kotirajo na borzi, tudi tu bi glede razkrivanja podatkov želeli, kar se da eh, koherenten pristop z že obstoječo zakonodajo. In zato bi eh, tu zlasti predlagali um, okvir, pravni okvir, ki to uh, že ureja za SFT um, ehm, transakcije lahko se strinja z večino opredelitev pojmov, ki jih predlaga poročevalec, bi želela samo predlagati um, manjši, manjšo izboljšavo. Na tem področju je zelo pomembno, uh, da si prizadevamo za regulativo, ki bo um, stvari pojasnila, s tem pa ne smemo posegati že v ustaljene uh, definicije čeprav se e, strinjamo, da e, je to do neke mere izven področja uporabe, je treba e, zagotoviti pravno varnost. Glede herkatov se Kej strinja s tem, da je treba to izuzeti iz področja uporabe te uredbe, dokler usporedni postopki ne bodo končani. To mora biti tudi eh, skladno z mm, agendo na tem področju, zato bi um, treba bilo uvesti klauzulo o pregledu. Glede uh, stopitve v veljavo, menimo, da uh, se je Esma eh, pritoževala pri drugih uredbah, eh, da ni imela dovolj časa za pripravo tehničnih vidikov uveljavitve teh eh, uredb. Parlament mora pregledati na tisoče strani teh standardov v zelo kratkem času, roki so zelo tesni in Kej predlaga, da bi datum za implementacijo teh standardov povezali tudi z eh, datumom eh, za ESMO. Na ta način bo ESMA imela možnost, da ukrepi kakovost svojega dela, po drugi strani pa omogoči tudi parlamentu izvajanje svojih um, pročitvenih nalog. Za Alde Filip Depaka. Um, Hvala. Hvala poročevalcu. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da je treba zagotoviti, da bodo posli financiranja vrednostnih papirjev zmanjšali sistemska tveganja. Okrepiti moramo preglednost nekaterih transakcij, ki so zunaj reguliranega bančnega okvira. To sta dve glavni načeli, o katerih se vsi strinjamo in to mora biti tudi osnova za kompromis Eh, pri predlogih sprememb. Prav tako pa je pomembno to, kar so omenili gospa Hübner in pa Kes Wimborn. Treba je upoštevati tri pomembne stvari. Namreč zagotoviti je treba, da ostanejo nedotaknjeni tisti trgi, ki delujejo dobro, ne smemo jih dodatno obremeniti. Drugič, biti moramo zelo jasni, ta dosje je zelo tehničen in zato moramo biti pozorni pri pravnih definicijah in posledicah uh, Eh, in pa tretjič, ne smemo prehitevati ocen učinka in razprav, ki trenutno potekajo v odboru za finančno stabilnost. To so tri eh, glavne značilnosti predlogov sprememb, ki sem jih sam uložil. Ne bom ponavljal tega, kar so govorili prejšnji govorniki. Mislim, da je precej jasno, da se v glavnem strinjamo. Bi pa izpostavil nekatere glavne točke v zvezi z eh, stališče skupine Alda in našimi predlogi sprememb. Najprej ti tako imenovani haircuts ali odbitki. Tukaj ne gre za vprašanje da ali ne, gre za vprašanje dobrega upravljanja. Eh, to moramo urediti, preden se odločamo o odbitkih. Nimamo še učinka vpliva, zato moramo počakati na tega in to sem zapisal tudi v predlogih sprememb, ki sem jih predložil. In pa drugič v zvezi z definicijo. To je izredno pomembno, kajti govorimo o globalnem trgovanju, to mora biti usklajeno z definicijo odbora za finančno stabilnost, kajti biti moramo dosledni tudi z njihovim delom. In pa še tretja točka v zvezi z poročanjem. Tukaj smo predlagali uh, postopno uvajanje zahtev po poročanju eh, in ESMI bi prepustili o tem, odločitev o tem, ali je potrebno podrobno poročanje. Vem, da ima kaj tukaj posebna stališča, ampak dobro, to bomo lahko razčiščili. Uh, razčistili še v prihajajočih razpravah. Glede preglednosti smo predlagali predlog spremembe, da bi se izognili nesorazmernim administrativnim obremenitvam za podjetja. ESMA mora upoštevati obstoječe zahteve in tudi stroškovno, eh, torej analizo stroškov in koristi teh zahtev in ESMA mora v skladu z obstoječimi standardi, o, torej ESMA ne upošteva že obstoječe standarde o poročanju. Eh, v zvezi z preglednostjo je to eh, v glavnem vse. Še zadnja točka v zvezi z neželjenimi pravnimi posledicami. To ima opraviti z definicijami, zato morajo biti te, kar se da jasne. Predlagali smo nekaj dodatnih pojasnil, do, dodatkov, zato da smo lahko zagotovili, da. Eh, da bomo lahko zagotovili pravno varnost. Istočasno si želimo več pravne gotovosti in eh, mislimo, da moramo tudi dobro premisliti vse pravne posledice naše zakonodaje, recimo prenosi vrednostnih papirjev, ker je zamenjan nasnik. Eh, tukaj si moramo jasno ogledati, kakšna naj bo definicija. Jasno je, da mora pravni okvir tukaj ostati nedotaknjen. No, seveda je odprtih še nekaj tehničnih vprašanj, ampak ta bomo lahko rešili v razpravi in upam, da bomo na koncu dobili boljše besedilo kot tisto, ki ga je predlagala komisija in da bomo dobili boljši okvir za posle financiranja vrednostnih papirjev. Hvala. Hvala lepa Filipu Debakarju. Rina Ronja Kariza Zelene. Adam, si, si tak til rapportøren igen. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalcu, ki je podal dober, dober uvod. Mislim, da se moramo dogovoriti o naslednjem. Prvič, vedeti moramo, kakšna so tveganja pri teh poslih financiranja vrednostnih papirjev, po drugi strani pa želimo še več. Želimo tudi urediti regulirati njihovo uporabo. Torej, želimo si ustvariti več preglednosti in želimo določiti pravila za uporabo teh poslov. To predlagate vi in mi vas pri tem podpiramo. GUE NGL je uložila nekaj predlogov sprememb, ničesar temeljno ne spreminjamo želimo pa bolj natančno opisati, kaj počnemo s tem predlogom, zlasti, ko gre za omejitev sistemskih tveganj. Zato predlagamo, da bi omejili možnosti ponovne uporabe, tako da bi lahko eh, omogočili samo eno ponovno uporabo. Prej smo razpravljali o tem, ali bi sploh črtali to možnost, sedaj pa mi predlagamo, da naj bo ponovna uporaba možna samo enkrat. Ko govorimo o reguliranju herkatov oziroma odbitkov, Ehm, se strinjam z poročevalcem, da tukaj potrebujemo določena pravila. Eh, tudi, če trenutno še nimamo jasnih priporočil eh, strani ECB-ja, mora parlament tukaj prevzeti odgovornost in že vse skupaj regulirati. Zato imamo tudi dobro pravno osnovo. Eh, resnično bi izpustili iz rok dobro možnost, če tukaj ne bi regulirali teh eh, odbitkov. Lahko pa tudi počakamo in eh, oblikujemo naša pravila šele, ko bomo dobili priporočila Evropske centralne banke. Eh, potem strinjamo se s tem, da moramo vključiti tudi ECB, ne želimo pravnih vrzeli težko razumemo, zakaj eh, Evropska centralna banka ne bi želela razkriti določenih informacij. Se ne gre za to, da bi te informacije postale javne, ampak eh, te informacije bi dobile institucije in pa vlade. Tukaj ne smemo ustvarjati preveč pravnih vrzeli. In pa eh, naj ob koncu povem še, da se veselim nadaljne razprave. Mislim, da imamo dobre pogoje za kompromis. Hvala lepa. Skotka Ture je naslednja. Hvala lepa. Najprej se upravičujem v imenu Eve Žoli, ki je na pomembni misiji v Afganistanu. Eh, morala bom podati nekaj tehničnih informacij o tem tehničnem doseju v njenem imenu. Najprej eh, se zahvaljujem eh, poročevalcu za zelo zanimiv osnutek poročila. Um, naj uh, izpostavim nekatere točke, ki se skladajo s tistimi iz odbora za finančno stabilnost. Uh, podpiramo vaš predlog, da bi razširili obseg, zato da bi vključili tudi nefinančne vidike. Prav tako se strinjamo z predlogi sprememb v zvezi z 30. členom, da je treba okrepiti preglednost za vključitvijo posojilnih institucij in pa drugih uh, institucij trgovanja. Prav tako uh, pozdravljamo predlog metodologije za odbitke, ki bi se skladali z pravili ESME. Uh, Um, vložili smo nekaj dodatnih predlogov sprememb za to, da bi okrepili besedilo komisije v naslednjih pogledih. Treba razširiti obseg za to, da bi vključili Evropsko centralno banko vsaj za poročanje in razkrivanje določenih informacij. Mislim, da imamo za to dobre argumente. Uh, potem dodali bi člen, da naj ESMA poroča o. Um, o teh poslih financiranja vrednostnih papirjev, potem dodali bi določbo, kjer bi nasprotne stranke morali raz, razkriti nadzornika in kjer bi razkrili informacije o obremenitvenih tri, eh, testih v zvezi z vrednostnimi papirji. In pa še onkraj preglednosti smo vložili predloge sprememb, v katerih pozivamo Evropsko komisijo naj revidira pravila o nesolventnosti in pa um, pozivamo komisijo naj. naj eh, vzpostavijo nadzor nad določenimi repoposli, eh, zato da bi se izognili finanč, dodatnim finančnim obremenitvam. Skratka, mislim, da obstaja podlaga za kompromis v zvezi s tem pomembnim dosijem. Hvala lepa. Ähm, Hvala lepa. Eh, zmanjkuje nam časa nekoliko, ampak vseeno me zanima, če bi še kdo želil, bes, želel besedo v zvezi s tem dosijem. Ne, potem dajem besedo Patriku Piersenu iz komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom. Prva točka, ali naj izključujemo prenos vrednostnih papirjev iz obsega te uredbe. Iz štirih razlogov se mi to ne zdi dobra ideja. E, namreč prvič, to bi povečalo tveganja. Ehm, kakšna je razlika med zavarovanjem s premoženjem in prenosom vrednostnih papirjev? Nobene razlike ni. Tveganje je enako. Edina razlika je čas, ehm, ko zavarovanje menja lastnika. Ampak v obeh primerjih morate zavarovanje vrniti uh, banki, ki je ponudila to zavarovanje. Prav tako to veča pravno negotovost. Industrija pravi, če eh, ne bomo izključili tega prenosa vrednostnih papirjev, bomo povečali pravno negotovost. Eh, tveganja ostanejo enaka. Um, industrija meni, da je, uprav, da je prenos vrednostnih papirjev že vključen v pravni okvir in če bi sedaj zasključili, bi ustvarjali napačen vtis. Potem naslednji razlog, uh, eh, zožali bi obseg uh, te uredbe, če bi eh, izključili vrednostne papire. S tem bi izključili eh, okrog 90 odstotkov vseh transakcij in to je informacija iz finančne industrije. Pravzaprav bi s tem spodkopali celoten predlog. In pa še zadnja točka. Ehm, v čem se pravzaprav skriva problem? Če bi vključili vred, prenos vrednostnih papirjev, bi industrija morala spremeniti uh, svoja pravna besedila, dodati bi morali nekaj stavkov in tam zapisati, eh, da je zavarovalec eh, se strinjal z tem prenosom vrednostnih papirjev, tako da mm, se komisija s tem ne strinja. Eh, še nekaj zadnjih točk. Seveda moramo najti ustrezno rešitev tudi za centralne banke. Teh ne moremo polno izključiti iz tega predloga. V čem je problem? Ali centralne banke ne razumejo institucijam na trgu? To bi eh, poslalo zelo slab signal, če ne bi centralnim bankam omogočili, eh, da dajo na razpolago informacije eh, svojim tržnim institucijam. In s tem bi pravzaprav spodkopali vlogo tržnih institucij, saj ne bi mogli nadzorovati izvajanja te uredbe. Potem eh, zahteve po poročanju, tukaj treba znižati administrativna bremena. Eh, na najboljši način eh, bi lahko poročali o transakcijah na podlagi že obstojočih obstojočih pravil, če bomo uporabili podatke o pozicijah, bomo podvajali informacije, eh, organi bi s tem dobili napačne informacije, Ehm, skratka, mislim, da bi se tukaj morali na, eh, opreti na okvir Emirja in pa Mifida. Potem še odbitki, verjetno bi tukaj bil najboljši pristop eh, naslednji. Torej, ne vemo, kakšen bo učinek, ne vemo, kakšni bodo stroški za industrijo, če ne vemo, koliko bodo nova pravila stala in kakšen bo njihov učinek, potem bi bilo verjetno najbolje Eh, upoštevati kompromisni predlog, torej da zahtevamo poročilo, oceno učinka in da uvedemo pravila po dosegu dogovora na mednarodni ravni. Mislim, da bi to bila najboljša pot naprej. Hvala. Hvala komisiji. Besedo dajem poročevalcu. Renato, izvoli. Thanks, Mr. Chair. I thank you all for uh, your comments and for uh, your suggestions. Hvala lepa, zahvaljujem se za vaše pripombe in predloge. Mislim, da smo opravili dobro delo. Dosegli smo kompromis v številnih eh, točkah, kakor, kakor je poudarila Danuta Hübner, smo uspeli doseči dogovor o zmanjšanju obremenitev za majhna in srednje velika podjetja tudi kompromisni predlog v zvezi z dožnostmi ECB-a je dobra osnova za razpravo in za nov kompromis. Eh, prisluhnil sem pojasnilom drugih poročevalcev v senci v zvezi z možnostjo da se izognemo tako imenovanim kolektivnim do, pogodbam o prenosu vrednostnih papirjev. Strinjam se tukaj za komisijo, s tem bi pravzaprav uh, izključili 75 odstotkov trga. Tukaj gre za vprašanje preglednosti trga. Predlog uh, mora biti obravnavan v svežnju z drugim predlogom v zvezi z reformo strukture finančnih trgov. Torej, glavni cilj je tukaj ta, da zmanjšamo sistemska tveganja. In če želimo zmanjšati sistemska tveganja, moramo upoštevati, kakšen je trg eh, danes. Hkrati pa moramo vedeti tudi to, da mora biti trg reguliran, zato da se bomo v prihodnosti izognili težavam. Skratka, mislim, da smo dosegli najboljši možni kompromis in eh, razprava v naslednjih dneh bo omogočila sprejetje kompromisa z široko podporo. Hvala lepa. Thank you very much to the rapporteur, to the... Hvala lepa poročevalcu, poročevalcem v senci glasovali bomo 23. A good result on this... 3. marca. Upam, da bomo dosegli dober kompromis. Uh, sedaj pa lahko pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu. strukturni ukrepi za izboljšanje odpornosti kreditnih usnov, ustanov v Evropski uniji. Dobili smo številne predloge sprememb in sedaj bomo obravnavali te predloge sprememb. Besedo dajem poročevalcu. Gospod Hojkmark. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem uh, poročevalcem v Senci in drugim poslancem, ki so vlagali predlogi sprememb. Uh, predlogi sprememb se v glavnem osredotočajo na glavni problem. Tako da mislim, da jih bo relativno enostavno organizirati v sklope kompromisnih predlogov sprememb. No, tukaj imamo veliko tem, naj spostavim nekatere izmed njih. Veliko je predlogov. Um, torej gre za vprašanja, kakšne so ureditve na trgu, kakšne so investicije v alternativne naložbene sklade tudi, kaj gre v glavnem za vprašanja mm, pravne varnosti. Morda se naša stališča bolj razhajajo pri samih bančnih strukturah, ne pa toliko pri alternativnih investicijskih skladih, eh, trgih, ureditve trga in tako naprej. No, eh, veliko pomislekov je bilo v razpravah izraženih glede naslednjih točk. Najprej implicitne subvencije, torej prekrite subvencije. Mislim, da smo že z drugimi predlogi zmanjšali takšne eh, subvencije. Temu se ne moremo popolnoma izogniti, ampak ko govorimo o reformi eh, bančnih struktur, je to zelo pomembno. Banka, moramo jasno povedati, da več ne bo subvencij delničarjem. Nihče ne bo imel več koristi od eh, subvencij iz eh, skladov za reševanje bank ali pa eh, nihče več ne bo dobival subvencij od vlad. O tem smo razpravljali pri sprejemanju zakonodaje o reševanju bank in zato moram to tukaj povdariti. In jasno je tudi to, da to velja tudi za um, to, to velja za vse investitorje. Nihče več ne more pričakovati, da bo prišlo do pos, posredovanja strani vlad ali uh, organov za reševanje bank. No, vedno znova pa se bo zastavljalo vprašanje, kako poskrbeti za vlagatelje, za dobre iz različnih vzrokov, gospodarskih, socialnih in tako naprej tukaj moramo vedeti, da smo ta problem delno odpravili z, z sistemom jamstva za vloge. Gospod Simon, želim si, da bi tukaj bili na moji strani. Um, no, pri, schemu, pri schemi jamstva za vloge je bila sprejeta zakonodaja. Danes bomo pa razpravljali še o neki drugi temi, o neposrednih subvencijah evropskim bankam. Tukaj govorim o evropskem načrtu za strateške naložbe. E, tukaj bi šlo za e, očitne subvencije. No, ampak e, te subvencije v glavnem koristijo bankam, prikrite subvencije pa so v glavnem namenjene doseganju nižjih obrestnih mer. But we can deal with that and I'm quite sure and it has been very important. Moram reči, da je zame bilo pomembno to, da reformo bančnih struktur povežemo z zakonodajo o reševanju in sanaciji bank. Uh, bolj kot bo to povezano, bolj bo kredibilen eh, ta postopek eh, Iberedija. No, eh, še neka tema se je pojavila v predlogih spremem. Gre za vprašanje gospodojočih in domačih držav. Gospod Hübner, gospod Karins, in gospod Rosati so uložili predloge sprememb v zvezi s tem, če še da se je treba ukvarjati z tem vprašanjem gostujočih in domačih držav. Eh, to je pomembno, to pa eh, izpostavlja tudi naslednje. Če ne bomo ločili gostujočih in domačih držav, potem eh, bo to problematično za tiste države, ki imajo v glavnem na svojem teritoriju tuje banke. če bomo imeli to ločitev, bomo s tem okrnili trg v teh državah. Poglejte si primer Litve, Latvije in Estonije. Oni so izjemno odvisni od bank iz drugih držav in vse analize kažejo na to, da če ločiš domače in tuje banke, potem to nima ugodnih posledic za bančni sistem. No, s tem problemom se bomo morali ukvarjati, tako zaradi bančne unije, kakor tudi iz nekega drugega vzroka. Eh, številni poslanci so povdarili ta drugi vzrok, namreč eh, omogočiti moramo naložbe v Evropski uniji. In če bomo sedaj ovirali uh, tok posojil, financiranja naložb, bo to prav gotovo vplivalo na nekatere gostujoče države, pa tudi na gospodarstvo kot tako. Prav tako smo razpravljali o strukturnem pristopu ali pristopu, ki naj temelji na tveganjih. No, tukaj je iz predlogov sprememb razvidno naslednje. Eh, nekateri se zauzemajo za pristop, ki naj temelji na tveganih. Eh, Predloge spremem govorijo o tem, da sistemska tveganja izhajajo tudi iz manjših bank in ne samo iz večjih bank. In eh, seveda je to odvisno od kompleksnosti modernega bančnega sistema, kjer so velike in male banke zelo povezane med seboj. Lahko bi rekli, da je bank je, da je pravzaprav uh, vsaka banka podružnica drugi banki. Uh, to smo videli tudi v primeru Lehman Brothers. To je bila specializirana investicijska banka, ampak očitno je imela sistemski eh, vpliv na celoten bančni sistem. Uh, Zato številni predlogi sprememb povdarjajo, da se moramo osredotočiti na sanacijo oziroma na solventnost. Obstaja razlika med pristopu k sistemskim tveganjem in pa zagotovitvijo reševanja sistemskih tveganj če bomo uh, imeli kredibilno možnost reševanja, bo to najboljši način za znižanje oziroma zmanjšanje sistemskih tveganj. Iz tega bi morali izhajati. Ko si ogledam vse predloge sprememb, no, gospod Vajsekar je tukaj povedal, da smo tukaj pravzaprav zelo oddaljeni, uh, tako nekako nas je polil z vedrom hladne vode. Mislim, da to ni res. Nikogar ni, ki ne bi želel zagotoviti, da bomo imeli bolj robusten, odporen finančni sistem. Nihče ne nasprotuje tega, da bi zmanjšali tveganja sistemskih tveganj. In prav gotovo nihče ne podcenjuje potrebe potem, da okrepimo investicije. Prav tako tudi uh, nihče ne pravi, da bi morale uh, države z tujimi bankami imeti manjši vpliv na trg. No, moje stališče je tukaj naslednje. Mislim, da bo tukaj možno doseči kompromis. Namreč mislim, da bi morali nasloviti konkretne pomisleke, ne pa eh, simbolične pomisleke. Če bomo, torej glede tega, ali naj imamo obvezno ločevanje ali ne, če bomo to ločili kot, kot, če bomo uvedli obvezno ločevanje, potem bomo imeli velika razhajanja. Če bomo pa ločili banke, ki imajo velik delež eh, trgovanja, ki predstavlja veliko tveganje, če se želimo ukvarjati z tem problemom, eh, potem se tega lahko lotimo in lahko se ukvarjamo tudi z problemom, ali nekatere večje banke predstavljajo večja tveganja samo zato, ker so velike. In tudi, ko gre za vprašanje gostujočih držav in domačih držav, tudi s tem se lahko posebej ukvarjamo. no, in naj tukaj sedaj spregovorim še v imenu Italije. Ravno tam gospodarstvo temelji na sodobnih računovodskih načelih. Mislim, da se je to zgodilo v Paduji, blizu Benetk in Generija. Because it's an interesting Tam so izumili računovodenje. To je zelo zanimiva zgodovinska in kulturna um, informacija. No, ampak verjetno ste se, mars, se marsikdo izmed vas prebijal skozi problem dvojnega računovodenja v srednji šoli, ampak tudi to je povezano z realnim gospodarstvom in z finančnim gospodarstvom. To je pravzaprav cilj. Povezati neposredno in pa dolgoročno perspektivo. Ko sem si, ko si ogledam eh, te predloge sprememb, mislim, da skušamo zagotoviti večjo preglednost, tako imenovano preglednost beneških oken, kjer se vse zelo dobro vidi. Eh, na ta način bomo več videli, bomo lahko več analizirali in preglednost sama bo oblasti prisilila v to, da se bodo ozvale, ko bo postalo očitno, da se morajo odzvati. Problemov tako več ne bo možno skrivati. Prav gotovo pa bomo na ta način vse skupaj povezali z trgom. Povedali smo že, da ko smo razpravljali o direktivi o sanaciji in reševanju bank, je bila ena izmed glavnih prednosti ta. Če želi nek investitor eh, zagotoviti, da mm, investicija ne bo preveč tvegana, eh, potem to pomeni, da moramo mobilizirati številne nadzornike, In če bomo zagotovili več preglednosti pri trgovanju, bomo imeli tudi večji pregled nad ozorci tveganja. In če bo do tam obstala tveganja, bomo ta lahko identificirali in prisilili oblasti v to naj se odzovejo. Ne z tem eh, zavezujočim vlačevanjem, ampak s tem, da bomo dali pristojne oblastem na voljo vse potrebne inštrumente, ne na osnovi njihovega znanja, ampak eh, javnega znanja. Na ta način bomo okrepili odpornost naših bančnih sistemov. Ne pa na ta način, eh, da bomo investicije in druge eh, operacije silili v bančništvo v senci. Eh, na takšen način sem tudi bral te predloge sprememb. Mislim, da je to izvedljivo in da bomo tukaj lahko dosegli kompromis. Hvala. Hvala lepa, poročevalcu. Seveda zelo pozdravljamo vaš eh, optimizem eh, glede sklepanja kompromisov. Luka Pačoli in mnogi ostali to podpirajo. Imamo tu njihov blagoslov če vzamem 8 milijard iz proračuna, bo to zadoščalo za subvencije bankam. To bi bilo res lepo dobro, ampak mislim, da bomo potrebovali močnejše zdravilo za banke. No, zdaj pa bi prisluhnili poročevalcem Sinci Jakob von Vajce, ker bo prvi. Pa Ivo, pa je pa Gunnar za ta čudovit uvod. Eh in vesel bil, če bi se lahko popolnoma strinjal s svojim optimizmom. Čudovito bi bilo, bi bilo, če bi lahko upošteval 700 in nekaj amantmajev in jih preprosto strukturiral. Vendar me nekaj skrbi. Tukaj imamo še razlike pri osnovni analizi tega, kaj se dogaja. Tukaj se ne strinjamo. Vprašanje je, ali bomo nadaljevali s pristopom prevelike, da propadejo in prepomembne, da jih ne bi rešili. Charles Goodhart je na enem od naših hearingov izpostavil, da pojem reševanja ne deluje tako dobro v primeru sistemske krize pred dnevi sem prebral zeleno knjigo Lorda Hilla glede unije kapitalskih trgov in mogoče bi vam predstavil samo en del, ki jasno kaže, da komisija zelo podobno to gleda, piše rast kapitalskih trgov, na nje vplivajo eh, trgovanje z dolgovi med bankami, finančne institucije med sebojno kupujejo dolgove, kar ne pomeni nujno ponudbe storitev končnim uporabnikom, ampak lahko samo povečuje vmesno oziroma mrežo posrednikov in povečuje sistemska tveganja. In v te transakcije so kot nasprotne stranke vključene tudi nefinančne ustanove. Mislim, da to zelo dobro kaže, zakaj tukaj gre. Še vedno imamo različne ravni medsebojnih povezav in težko bilo vreti, da, da nimamo več problema s prevelikimi, da bi, probla, da bi propadle in prekompleksnimi, da bi jih eh, lahko razvozlali to pravzaprav ni nek eh, teoretični pomislek, ampak gre za praktične težave. In mislim, da imamo razlike pri osnovni analizi problema. Seveda lahko najdemo kompromise tudi, ko imamo razlike pri osnovnem pojmovanju, vendar pa se moramo vsaj zavedati, da imamo te um, razlike v razumevanju in da to ni nekaj teoretičnega, kar zadeva tega, kam so se razvija. Če pogledamo predlog vrnji, je to tukaj dober kompromis eh, med eh, pristopom vikarjev in sicer, da ločimo posle z fizičnimi osebami z kompliciranimi, od kompliciranih imi posli. Torej, prepoved uh, pretiranega lasniškega trgovanja, ki je težko uresničiti. Cilj osnovnega banjevega predloga je bil, da upoštevamo prednosti eh, kontinentalnega eh, sistema univerzalnih bank v Evropi in zagotavljanje za te univerzalne banke, da nadaljuje s svojim poslovanjem. Tukaj ne gre za ustvarjanje trga kot takega, gre za vprašanje velikosti, stopnje, gre za to, ali lahko ohranimo toliko inventarja, da to, kar z njim počnete, ustreza lasniškemu trgovanju, trgovanju na lastni račun oziroma gre bolj za ponujanje storitev drugim sektorjem. To je odločitev, ki jo pač treba sprijeti, glede na velikost. Če si pogledate 30 največjih bank v Evropi, boste ugotovili, eh, to sem že omenjal v tem odboru, mislim pa, da lahko to ponovim, da imamo celo vrsto ustanov in to zelo velikih ustanov, ki imajo razmerje med nefinančnim in finančnim eh, vodstvom 40 odstotkov kar pomeni, da je manjši del tega njihovega poslovnega modela financiranje in to ni Evropski sistem univerzalnih bank, ampak gre za kamuflažo za investicijske banke, ki se skrivajo za fasado univerzalnih bank in to bi morali upoštevati. In to bi nas moralo skrbeti v praksi, v končni fazi smo vsi praktiki tukaj, kako bi lahko nadzorovali banko, ko obravnava take probleme. Odgovor je enostaven. Celo danes SSM ima pravico, če meni, da obstaja neko tveganje, lahko Prvi gre, da finančne ustanove, torej če imamo popolno diskrecijsko pravico in nimamo problema pri velikih bank, eh, ki bi jih morali reševati, potem tega ne potrebujemo. Skratka, to eh, za me ni izhodišče, to pač samo omenjam. Torej, če si želite. I think we do want to go beyond it. Uh, to možnost imamo, ampak lahko gremo še naprej. In eh, zakaj bi to morali storiti, ker je to težko uresničevati v praksi. Abstraktno pravico imate, ko pa poslušate zadevo izvesti v realnosti in ste zunaj finančne krize, boste eh, toženi na sodišču in nimate pojma, kakšen bo izid. Zato potrebujemo neke matrike, ki bodo dovolj sofisticirane, zato potrebujemo neke prage, pražne mejne vrednosti. Zato je tako pomembno imeti na določenem pragu univerzalno eh, dolžnost eh, dokazovanja. In zato je še toliko bolj pomembno in na to se nanaša prvi amadma, ki bi ga izpostavil moramo iti nazaj k prvotnim predlogom, kjer bi na določeni stopni dobili drugi prak, kjer nadzornik ne bi več odločal o tem, ali je treba ločiti posle, ampak bi se to zgodilo avtomatsko. In eh, to je tudi nekaj, o čemer se razpravlja v svetu pod. Eh, latvijskim predsedstvom v obliki semaforja. Če vzamemo sistem semaforja, moramo biti pozorni. Kaj ti lahko se zgodi, da tudi če imamo rdečo luč, se lahko posamezni voznik odloči, ali bo nadaljeval z vožnjo ali ne, kar lahko povzroči težave. Zato moramo paziti na to, kaj te različne barve semaforja pomenijo ampak eh, to je pravzaprav način, ki se mi zdi koristen. No, tukaj bi izpostavil še en amantma, ki je povezan z različnim trgovanjem, kjer imamo prepoved v originalnem eh, predlogu. To prepoved bi nekoliko okrepil s prepovedjo ne samo vlaganje v alternativne sklade, ampak tudi črpanje iz teh eh, skladov. Kot je to zapisano v zeleni knjigi o evropskih kapitalskih trgih oziroma o njih kapitalskih trgov. Mislim, da to vključujemo bančni sektor, če bomo vse skupaj prenesli na eh, bančni šov senci, potem uh, ne bomo zadeve rešili. Seveda dobro je imeti tudi takšne banke v senci, vendar pa te ne smejo imeti eh, glavne vloge. Zaradi tega moramo nekoliko zaostriti prvotni predlog. No, vidim, da mi zmanjkuje časa, zato bi omenil še eno točko in sicer gre za vprašanje, eh, kako je z delovanjem različnih eh, pravsodnih sistemih. Je, ZDA prošuje prevelike evropske banke glede njihovih poslov v ZDA in ne smejo naprimer izpročati dividend in morajo še nekaj opraviti pri sebi, če želijo osrečiti ameriške organe. Vprašanje je, kaj pomeni, kako je mogoče v resničnem svetu uresničiti možnost enkratnega vstopa. Mislim, da tukaj ne bi smeli govoriti samo o vprašanju različnih pristopov, ampak tudi o vprašanju enotne točke vstopa ali večkratne točke vstopa in na to se nanaša tretji niz eh, amadmajev, ki bi jih izpostavil. Eh, S tem bi zaključil in ne predstavljeno eh, nadaljnih podrobnosti, ki se jih bom lotil v nadaljnji razpravi. Hvala lepa, EKR, gospod Kamal. And, uh, can... Hvala lepa. Mogoče lahko nekoliko vnesem nekaj miru med skupini, ki ste govorili pred menoj lahko tudi en citira Jimmyja Hendriksa, ki je dejal, da se bo semafor, na semaforju prižgala modra jutri. Ja, skratka, vemo, kaj lahko rešimo z semaforji. To je enako kot z belim in eh, črnim labodom. Če se bo semafor eh, preklopil na modro jutri, potem vemo, kaj to pomeni. Um, Zato se moramo lotiti eh, jedra problema k amadmajem, ki sem jih vložil in so jih vložili drugi. Čeprav izhajam iz osnovnega načela, da bi morali bankam omogočiti, da propadejo. Torej v prihodnosti lahko da banke propadejo. Ni mi pa všeč, da bi morali dakopeševalci reševati te banke. In to moje sodišče je iz tega. Pri tem predlogu mislim, da se vsi strinjamo, eh, tega navskrižnega subvencioniranja, vsi smo proti temu, malce se mi zatika. Seveda moramo preprečiti prebitirana izkrivljanja z subvencijami, kar mora biti jasno, je, da trgovanje ne sme dobiti državnih subvencij in eh, za subvencije ne smemo financirati tega tveganja. In to, zakaj še v amadmajih eh, gospoda Lembrca in eh, gospoda tudi von Weizsäckerja. Ja. Kar zadeva samo področje uporabe, moramo upoštevati tudi ustanove v tretjih državah. Vem, da so to drugi omenjali, naprimer ZDA Singapur, ki imajo svoje podružnice tudi v Evropske uniji. Te ustanove so že regulirane, mislim, da jih ne bi smeli dvakrat eh, regulirati in vključevati v področje uporabe te direktive. Ja, se pa moramo biti tudi pri tem, čeprav se to nanaša na sufin, da se to ne nanaša na investicijske družbe in ne finančne ustanove. In še nekaj k matriki, ki naj bi se uporabljala za kreditne institucije. Ker zadeva lasniško trgovanje in aktivnosti na tem področju, če to prepovemo, me malce skrbi eh, vprašanje pozicija, ki vodi v neke ukrepe na mesto transakcije. In če pomislimo na zadnjih pet let v tem, dela v tem odboru, smo imeli upravka z ja, e FMD. S tem smo marsikaj pokvarili, sploh eh, trg rizičnega kapitala. In eh, zato smo dobili je ovece F, ki naj bi rešil, kar smo zašili. Skratka, sklad za tvegani kapital, ki naj bi rešil problematiko za banke, ki so aktivne na tem področju. Mi smo tudi fleksibilno za večje podjetja in zasebne vlagatelje, ki se zavedajo tveganja. Omogočili smo večje depozite v nekaterih kreditnih institucijah. Poskušali smo zaščititi manjše vlagatelje, zato moramo imeti kvalificirane depozite, kar zadeva odstopanja. O tem ne govorim zato, ker sem Britanec, ampak zato, ker je jasno, da vsaka država članica vstavi svoj režim, ki se sooča z reševanjem te problematike in teh rešitev ne smemo spodkopavati. Kolegi iz drugih držav so mi dejali, da ne bi imeli nič proti, če bi ta eh, direktiva milo veljala za vse. Potem pa moramo zagotoviti, da ne bomo uh, uničili rešitev, ki jih že imamo, zato ker bomo usilili neke enotne rešitve za vse. Upam, da sem tudi rešil problem fleksibilnosti. Želimo si zagotoviti robustnost eh, določil v državah, ki so jih sprejele. ne bom se spuščal v podrobnosti glede ravnotežja. Seveda pa so tu tri, štiri področja, pri katerih sem vložil amadmaje. Moja skupina kot taka podpira v veliki meri eh, pristop gospoda Höckmarka. Sam sem nekoliko bolj radikaln v naši skupini, odvisno pač kako gledate na radikalnost. Imam pa tri osnovne načela. Na davkoplačevalci ne rešujejo bank in banke lahko v prihodnosti pripovedajo. Zakaj bi morali biti banke nekaj drugega kot eh, druga podjetja? Zakaj bi lahko pričakovali, da jih bomo reševali? Pripraviti se moramo na naslednjo krizo, predn se zgodi, zagotoviti moramo, da davkoplačevalci ne bodo eh, dali svojega denarja za rešitev banke in da bodo banke sprejele ustrezne standarde, da se bodo reševali same. Hvala lepa. Fabio De Masi zaguje. Oh, sorry, sorry, sorry, Sylvie, sorry. Sylvie Goulart, Alde. Sylvie Goulart. C'est un petit acte manque. Najlepša hvala. Želela bi se najprej zahvaliti Gunarju in drugim poročevalcem v Senci, ki so veliko prispevali k temu dosjeju. Mislim, da bi tukaj lahko prišli do dogovora zakaj, in to je povedal tudi Said Kamal in delno tudi Jakob, zakaj tako mislim? Zato, ker se vsi začenjajo zavedati, da imamo tukaj pojem tveganja in nadzora in da bomo morali tako odstraniti vsako nevarnost za davkoplačevalce, hkrati pa imamo še pristop, ki to presega in kjer bodo nadzorniki odigrali svojo vlogo v skladu z načini, ki jih je treba še uh, doreči, traffic light ali matrix eh, ali kaj drugega, to sploh ni tako pomembno. Prva stvar, o kateri se je treba dogovoriti, je to, da se strinjamo s tem, da skušamo zmanjšati tveganje. In kot je Evropska centralna banka eh, zapisala v svojem mnenju, kar se mi zdi izredno pomembno vsaj za države evrskega območja, je to, da uh, vzpostavimo pristop, v katerem bodo imeli nadzorniki več moči. Eh, pa naj odgovorim še Jakobu. Mislim, da tukaj ne gre za nekaj avtomatičnega in za nek diskrecijski pristop. Mislim, da bi lahko imeli pristop tudi desk by desk, eh, ali je ta bolj um, izobraževalni ali kakšne drugačne narave. Ni tako pomembno, mislim, da se o tem lahko dogovorimo v drugi fazi. Potem pa še druga točka, ki se mi zdi zelo pomembna. Uh, zagotoviti pravo ravnovesje med upravljanjem tveganja in da s tem ne zavremo financiranja našega gospodarstva. Zdaj se končno kažejo zametki ponovne oživitve gospodarstva in zato je izredno pomembno, da v našem skupnem pristopu imamo najprej pred očmi to potrebo po financiranju in spodbujanju gospodarstva, hkrati pa tudi e, suverenost Evropske bančne unije. Mislim, da se o tem premalo uh, pogovarjamo, kaj bo v končni fazi s temi evropskimi bankami, znotraj kakšne strukture bodo delovale in katere vrste finančnih dejavnosti bodo lahko opravljale v prihodnjih desetih, dvajsetih letih. Sama menim, da imajo banke v gospodarstvu vendarle različno vlogo kot neka tovarna, ki proizvaja čevlje ali iPhone. Mislim, da ne gre za to, da bi morali za vsako ceno reševati banke. Finance, to je nekaj različnega v primerjavi s proizvodnjo ali s kmetijstvom. Mislim, da tega ne moremo zanikati. In zato je spraševanje o tem, kaj bomo iz tega naredili v prihodnjih desetletjih, pomembno. Potem pa še nekaj, kar zadeva finančne storitve na notranjem trgu. Predrago plačujemo to razdrobljenost. Imeli smo v času krize mm, korake nazaj, kot so povedali tudi Gunnar in nekateri drugi. Nekatere države so sprejele zakonodajo tudi enostransko in zato, Jakob, mislim, da je nemogoče, da pri tem besedilu ne bi prišli do kompromisa. Namreč, če ne bomo vzpostavili nekega evropskega zakonodajnega okvira, bo se bo ta razdrobljenost nadaljevala in povzročili bomo tudi razdrobitev in zlom trga, česar si pa nihče ne želi. Tako. Eh, na hitro. Mislim, da so vsi govorili kar precej dolgo. Mislim, da se moramo dogovoriti o določenem mm, številu eh, načel, risk-based eh, sistem, na to zelo jasno določene smernice, preprečevanje razdrobljenosti trga, Eh, neka širša vizija, ker ne vemo, kakšne dejavnosti se bodo razvile v prihodnjih letih. Eh, upoštevanje vseh možnosti, upoštevanje napredka in vsega razvoja dogodkov na mednarodni ravni, tukaj mislim na tilak in kaj drugega, uh, in na to bo seveda vse te parametre treba spraviti na skupni imenovalec in čaka nas gotovo težka razprava, ampak mislim, da bo to lahko potekalo v smislu, kot je to zastavil poročevalec in verjetno bodo vse skupine lahko to podprle. Predvsem gre za željo, da bi tukaj storili kakšen korak naprej. Ne želimo pa si takega neuspeha, pri katerem bi se izkazalo, da komisija sprejema odločitve na mesto parlamenta. Hvala, Silvi, se opravičujem za mojo napako. Guje Fabio De Masi je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Kadarkoli govorimo o bančnem sektorju, sem ideološko nekoliko zmeden. Na kratko bi razložil, zakaj. Ko prisluhnem cenjeni kolegici Silvi Gujar, Vem, da se jaz pogosto zauzemam za nacionalne šampione in vi se borite z tržne mehanizme pri bankah, ker ono obratno. Jaz se še kot italijan nisem odločil, kako pomembna je čuljarska industrija v primerjavi z bančno industrijo, ampak vidim tukaj dva tabora v Evropskem parlamentu glede tega, kako Eh, se soočiti s problemom prevelikih in preveč eh, povezanih bank, da bi jih pustili propast. Če si pogledamo eh, predloge, imamo en tabor, ki pravi, če bomo preveč regulirali, bomo onemogočili okrevanje gospodarstva in vsi poznamo problematiko premale likvidnosti na trgu. Na drugi strani imate druge argumente, če boste preveč regulirali, boste vse prenesli na manjšinšče v senci. In eh, ko boste to regulirali, vam bodo rekli, da se tega dela ne smete dotikati, zato ker se boste selili v ZDA, če boste zadevo globalno reševali, se boste selili na Luno ali ne vem kam. Vsekakor se moramo problematike lotiti resno v nobenem hiringu, nikjer nisem slišal nekega empiričnega argumenta za to, da bi problem, ki ga imamo trenutno v realnem gospodarstvu, s financiranjem eh, investicij povezan z velikostjo bank ali pomanjkanjem likvidnosti ali česa podobnega. Mislim, da je ravno obratno. Eh, prav imamo potrebe na področju Eh, zahtev po kapitalu, nimamo dovolj eh, zmogljivosti na področju kapitala in finančni eh, sektor se premeč sooča z bankami, ki so prevelike in preveč med seboj povezane, da bi jih poseli propasti. In te banke ne bodo financirale podjetij, ker bodo tako ohranjali stabilnost situacije. Če se potem vprašam, kako napredovati. Guje meni, da moramo slediti ciljem, ki so zapisani in sicer, da se popolnoma, da popolnoma rešimo problem prevelikih bank, rešiti moramo problem subvencioniranja, še vedno imamo subvencije, tukaj se ni veliko um, spremenilo. Omeniti moramo tudi um, delovanje, ki ni um, bančno delovanje. Pri tem pa moramo vključiti vse banke, ki predstavljajo sistemsko tveganje, razen bank z manj kot 5 odstotkov eh, depozitov. Potrebujemo hitro eh, in jasno ločitev od tveganih eh, poslov. Skratka, ne potrebujemo nekega holdinga, neke krovne holding organizacije, ker bi to pomenilo, da se tveganja lahko preglivajo navzven, potrebujemo ustrezno odločanje. Želimo si, da bi naši nadzorniki eh, pristali pred sodiščem, zaradi tega, ker bodo eh, banke se pritožile proti odločitvam nadzornikov. To so bili pomisliki, ki ste jih lahko tudi slišali strani Evropske centralne banke. Na koncu bomo prišli do kompromisov glede nekega sistema semafora ali nekaj podobnega. Lahko sprejmemo določene izjeme za gotovinska tveganja in eh, denarne tokove, ampak eh, preveč diskrecije bi pomenilo ogrožanje naših nadzornikov, kar se ne sme zgoditi in končno potrebujem prepoved ekscesivnih špekulacij in hedge eh, skladov. Ekscesivne špekulacije se nam zdijo aktivnosti, ki lahko povzročijo neprimene, neustrezne fluktuacije v ceno finančnih instrumentov in imajo potencijalno negativne posledice za realno gospodarstvo. Veselimo se že razprav in eh, tudi primanja odgovornosti do davkoprečevalcev. Vsi vemo, kaj se dogaja tudi z državnimi dolgovi. V zadnjih dneh veliko govorimo o Grči, vemo, kaj se tam zgodilo, ker eh, bančni sektor ni bil ustrezno reguliral, se je zgodilo, kar se je pač zgodilo. In eh, kolege in kolegice, prosim, da niso preveč. Uh, skromnega odnosa do bančnega sektorja, ki je spet zelo samozavesten pri svojem pristopu. Guje bo ostala trdna pri obrambi interesov davkoplačevalcev. Naslednji je Filip Lambert za zelene. Težko je govoriti o Jakobu in tudi ostalih ampak eh, kolegi so pravzaprav že jasno povedali eh, to, kar mislimo tudi mi. Mislim, da se je treba zavedati, da individualna odpornost posamezne banke ne predstavlja tudi sistemske odpornosti kreditnih osnov. Vse, kar smo naredili, bi del smo počeli za primer ne sistemske krize. V sistemski krizi pa to morda ne bo delovalo. Rad bi bil tudi zelo jasen. Tako eh, posojanje posameznikov kot eh, tudi drugi bančni posli delujejo skupaj. Ne moremo imeti normalne bančne posle, ki so v redu in poleg tega zelo špekulativno vlagati na področju investicijskega bančništva. Za oboje velja enaka pravila zagotavljanja ustrezne velikosti, ampak eh, to se še ni uresničilo. Stroški pa so se povečali. To, kar zadeva za negativne scenarije. Negativ negativne posledice določene korporativne kulture je kontaminiral bančni sektor, ki prevzema prevelika tveganja. Skratka, če se zavedamo negativnih strani tega, da vse skupaj kombiniramo in tukaj ni nobenih prednosti, potem se moramo vprašati, kakšen smisel ima ohranjati te preveč tesne kombinacije obeh. Zato mislimo, da bi morali sprejeti nek pristop, mogoče pristop tudi z semaforjem ali kaj podobnega, vsekakor pristop, kjer bomo nad določeno stopnjo preprečili kombiniranje obeh aktivnosti, bodi so streho, če, so, če je investicijsko bančništvo zakonito, potem mora biti sposobno tudi preživeti na lastnih nogah, brez eh, običajnega bančništva. Ali pa celo financirano strani davkoplačevalcev. V tem smislu sem eh, tržni liberalec in ponosen na to. Če neka ekonomska dejavnost, ki jo izvajajo investicijske banke, ni zmožna ekonomsko preživeti, potem ne sme obstajati na trgu. Zato moramo zagotoviti, da ne bomo lasniško trgovanja eh, razvodeneli eh, samo na institucije, ki se s tem ukvarjajo. Tukaj se srinjam z Jakovom. Nič imamo proti temu, da korporativne institucije prodajajo tvegane kapitalske instrumente, ki niso njihove, lahko nastopajo kot posredniki, kot preprodajalci teh instrumentov, če tveganja nosi nekdo drug, kar zadeva samo velikost. Moramo upoštevati vse banke, ki veljajo za sistemske banke, zato imamo definicije, vemo, kaj je sistemska banka v SSM-u, v, kaj to pomeni v Evropi, v evromočju in v posamezni državi članici. Mogoče bi lahko to definicijo uporabili povsod eh, v Evropski uniji, ECF-ov, OCF-ov, ki smo jih imeli že prej. Vemo, kaj potrebujemo za definiranje področja uporabe določenega zakonodajnega akta. Naj še nekaj povem o diskrecijski pravici. Seveda bo tukaj nekaj diskrecije, ampak v omejeni meri sistem semaforja bo za to poskrbel. Na določeni stopnji, pri določeni velikosti boste morali ločiti svoje poslovanje v tiste mestni coni, kjer imate še možnost presoje, seveda trezne presoje, pod določenimi jami pa ste v zelenem območju, kjer ni treba ločevati poslovanja. Če dajemo to eh, možnost presoje nadzornikom, potem vidimo, da so ti nadzorniki običajno zadovoljni z velikimi sistemskimi bankami, ki jih nadzorujejo. Pride do odnosa med nadzornikom in nadzorovanim in ti odnosi niso vedno zdravi in to so pač dejstva če date torej preveč diskrecijske pravice organom, ki imajo zgodovino tega, da so v rokah tistih, ki naj bi jih nadzorovali, s tem prevzemate preveliko tveganje in jim, jim dajete preveliko odgovornost. Primere tega poznamo. Mnogi govorijo, in tudi sam sem to govoril, da uh, bi, da je Evropska centralna banka bolj oddaljena od drugih bank. To bo nekaj časa trajalo, ampak v končni fazi se bodo nadzorniki in nadzorovani svet eh, zbližali. Kajti eh, tudi ECB ščiti interese velikih sistemskih bank. ECB sprijema določene ukrepe, ki so strogi do Eh, velikih sistemskih bank, eh, vendar pa države članice na to ne gledajo tako. Zato moramo biti previdni pri tem, koliko pristojnosti dajemo centralnim bankam. Kar zadeva lasniško trgovanje, eh, moramo preprečiti, da bi banke, ki imajo v osnovi bančne eh, posle, se ukvarjajo z investicijskim poslovanjem in eh, lastniškim eh, trgovanjem skozi zadnja vrata. Tukaj imamo tudi likvidnostna sredstva, s katerim se trguje ali pa z obveznicami. Vedno moramo opuštevati sposojenjem oziroma trgovanjem, česa se sme ukvarjati neka banka. Pri vsem tem je pomembno upravljanje stvegani za izpostavljenosti bank. Banke morajo eh, redno eh, podajati poročilo o tem, kaj počnejo in kako to pliva na njihovo izpostavljenost eh, tveganju. Če govorimo o državnih obveznicah, s katerimi trgujejo, to ni problem če pa trgujejo z državnim obveznicam brez nekega razloga eh, in brez povezave z eh, tveganjem, potem to ni v redu. In tukaj mora nadzornik odigrati svojo vlogo. In morajo bi razlikovati med trgovanjem, ki omogoča ustrezno upravljanje sveganj za banko in eh, med vsem ostalim. In vse ostalo je nekaj, če se ne moramo tolerirati. Kar zadeva ločevanje dejavnosti, raje bi imeli neko pozitivno belo liso tega, katere dejavnosti lahko sodijo v običajno bančništvo in kar ni na seznamu, ni bistvenega pomena in ne sme biti dovoljeno za klasične univerzalne banke. Namesto, da začnemo z sivimi ali črnimi seznami, v katerih bomo vedno kaj pozabili, lahko začnemo z pozitivnimi listami, ki jih imajo kreditne ustanove. Še kaj? Kar zadeva eh, britansko izjemo, jaz nisem britanski državljan. Če bi te vi karijere širili na celotno Evropo. With, uh, well, uh, in če bi uporabljali Likanen za celotno Evropsko unijo, vemo, da tega ne bomo dobili ampak kar smo mi predlagali kot alternativo komisijskemu predlogu za obravnavo izjem, e, ne gre, tukaj ne gre za izjemo držav, ampak izjeme za banke, ki so predmet nekega državnega režima, ki ustreza po svojih učinkih temu, kar načrtujemo za to direktivo. To bi bila možna pot, če želimo premostiti pravne težave, ki jih izpostavlja pravna služba sveta. Kar zadeva Silvi. Treba je ohraniti celovitost notranjega trga, v zvezi s tem se strinjam z izrazom zaskrbljenosti. Dejstvo je, da če ne bomo tu dosegli dogovora, bomo imeli celo vrsto nacionalnih zakonodaj, ki bodo samo še eh, dodatno pospešile razdrobljenost. To se je začelo z evrsko krizo in sam sem zelo naklonjen celovitosti notranjega trga, zato se strinjam z zaskrbljenostjo britanskih kolegov z tega vidika, vendar pa če bi bili vsi skupaj malo inteligentnejši, bi to lahko tudi premustili. Eh, kar zadeva financiranja je gospodarstva, se strinjam s tem, kar je povedal Fabio. Nobenega dokaza nimamo, da so sistemske velike banke tiste, ki so v realno gospodarstvo uložile le manjši del svoje aktive. Um, nobenega dokaza ni za to, da kar je bilo rečeno, dokaz je prej nasproten in sicer bančne družbe, ki, katerih glavna edina dejavnost je samo financiranje realnega gospodarstva, so še dodatno prispevale k krizi, še zlasti za mala in srednja podjetja. Tako da sam bi rekel ravno nasprotno. Če določena banka ima javno jamstvo in če se lahko ukvarja samo z realnim gospodarstvom, potem bo celotno svojo bilanco in vsa svoja sredstva namenila temu in jih ne bo del namenila tržnemu delovanju. Uh, saj je realno gospodarstvo v tem okviru pogosto vprašljivo. To je bilo eh, poveždano že vsaj 100 tisoč krat in morda imamo v tržnih dejavnostih zdaj vendarle preveč deležnikov, ampak recimo banke, kot sta BNP Paribas in Societe General, bi eh, verjetno sami lahko obdržali celoten delež na trgu. Eh, po drugi strani pa eh, imamo banke, kot je Deutsche Bank, ki je dejansko že v 80 odstotnem deležu Deutsche Bank. Tako da kar zadeva banke in njihove deleže, moramo pristopiti k problemu bolj konstruktivno. Kod sani von der EFTD. Hvala lepa za, obsež, za ta obsežni prispevek, Filip, zdaj pa Marko Zani. Eh, Hvala lepa. Najprej m, mm, pozitivna misel in sicer glede količine predlogov sprememb, ki so napovedeni za, ta, za to pomembno poročilo. To je pozitiven signal, ki kaže, da so vse politične skupine v tem parlamentu ta ukrep eh, sprejele kot bistven. In to je gotovo pozitiven signal, ki kaže, da bi lahko storili nekaj dobrega in da bi lahko vsi skupaj izboljšali evropski bančni sistem. Ne strinjam pa se v celoti z optimizmom poročevalca glede možnih kompromisov še zlasti pri določenih točkah vidim, da imamo kar precejšnja razhajanja med različnimi političnimi skupinami v parlamentu in zato si predvsem želim, da bi iskanje kompromisa in ta bo eh, bitka s časom, kot so nekateri omenili, um, vendarle potekala tako, da bo parlament naredil to, kar mora narediti, ne da bi čakal na prvo potezo sveta ali komisije. Hkrati pa moramo paziti, da ne bi ta um, kompromis za vsako ceno imel škodljivih posledic. To si želim. Zdaj pa kar zadeva predloge sprememb. Po tem, kar sem slišal, mislim, da da bi morali vsi izhajati iz bistvene predpostavke, ko govorimo o urejanju finančnega sektorja. Vprašate se moramo, s kom imamo opravka. To nam je finančni sektor že pokazal. Gre za osebe in organizacije, ki nimajo predsotkov, ki so manipulirale obrestne mire, menjalne tečaje, Eh, spomnite se škandala uh, Wikileaks v zvezi z eh, eno največjih svetovnih bank, ki je omogočala davčne utaje, ki je financirala teroristične dejavnosti in drugo. Zato moramo dejansko vedeti, s kom uh, se tu ukvarjamo in vzpostaviti moramo takšno močno zakonodajo, ki ne bo dopuščala kompromisov in preveč um, širokega polja proste presoje in razlage. In predvsem moramo na tem ustrajati pri določenih glavnih točkah. Za mojo skupino so to predvsem tri. Najprej to big to fail. Tudi v zvezi s tem, se strinjam, da uh, eh, Pejlin ne more delovati znotraj take sistemske krize. Mi moramo sistemsko krizo preprečiti, uh, preden se pojavi. Um, Bert lahko posreduje, kadar ji pride do krize v eni posamični banki, ne more se pa lotiti reševanja sistemske krize. In zato moramo sprijeti takšno zakonodajo, ki bo učinkovita z tega vidika. Še druga pomembna točka je medsebojna povezanost velikih bank med njimi. Danes je zaradi globalizacije tako, da um, manjši sunek v neki večji skupini vpliva na celoten sistem in zato moramo zagotoviti, da bo globalni evropski finančni sistem bolj zdrav in bolj osredotočen na realno gospodarstvo. Še tretja točka, na kateri ustrajam, in na katero želim, da se osredotočimo, pa, je, pa zadeva izvedene finančne inštrumente. Večina teh inštrumentov je toksičnih in ne prinaša nobene dodane vrednosti realnemu gospodarstvu. Gre dejansko samo za špekulativne operacije in tudi na tem bi morali delati. Kar pa zadeva samo zakonodajo, um, mislim, da bi jo morali predvsem razširiti in vanjo vključiti vse sistemske banke, predvsem vse tiste, ki so vključene v uh, eh, SSM. Potem pa, kar zadeva kriterije, moramo pri temu slediti tisti poti, ki je sicer morda najenostavnejša, vendar tudi najučinkovitejša. Tako zakonodajo potrebujemo. Potrebujemo sisteme, načela, um, merila za tveganja. Moramo se zavedati, kateri so največji dejavniki tveganja znotraj bank in uh, znotraj teh kriterijev moramo biti pozorni, da ne bomo dopustili preveč diskrecijskih enakih možnosti nacionalnim in državnim organom. Kot je bilo rečeno, tukaj pogosto prihaja tudi do konfliktov interesov, do nejasnih uh, situacij. Recimo tudi pri nas v Italiji uh, med tistimi, ki jih nadzirajo, pri tistih, ki se nadzirajo. Ta problem torej že poznamo in zato moramo zmanjšati območje proste presoje oziroma diskrecije, kolikor se le da. In za konec, seveda si želim, da bi prišli do kompromisa, vendar pa da bo ta kompromis takšen, ki bi res prispeval k izboljšanju evropskega finančnega sistema. Hvala. Stjan Sposlavka, v inahalb von. Hvala. Sedaj pa moramo v desetih minutah izvesti še en krajši catch the eye, dati besedo komisiji in potem še poročevalcu. Samo eden je zaenkrat na seznamu govornikov, kolega Balc, tako da bi kar zaključil seznam govornikov. Nihče drug se ni javil. Kolega Balc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči kratek bom, tako da bo dejansko tudi komisija dobila besedo in pa da bo lahko poročevalec povzel razpravo. Mislim, da lahko v luči številnih predlogov sprememb eh, sklepamo, da imamo pravzaprav eh, odlično podlago za poročilo. Vprašanje pa je, kako se daje ravnati za predlogi sprememb. V predlogi sprememb se je jasno pokazalo, da se v številnih točkah naša stališča še precej razhajajo. Uh, strinjam se z poročevalcem, ki je predlagal pristop, ki temelji na oceni tveganja, ko gre za uh, vprašanje reševanja sistemskih tveganj. Um, torej, morali bi se osredotočiti na usmerjene aktivnosti, ne pa na avtomatsko ločevanje bank, kot to predlaga uh, predlog komisije. dvomim eh, v to, da bi ločevanje aktivnosti trgovanja, torej avtomatsko ločevanje, bilo smiselno. Tako da mora biti ločevanje vedno samo skrajna možnost. Številne, univerze, številne univerzalne banke so relativno dobro prestale krizo, in eh, prepričan sem, da jim pripada tudi prihodnost. No, in ker so te banke bistveni stebr evropske strategije rasti, me čudi, da se nekateri v parlamentu istočasno zauzemajo za več rasti in naložbe, po drugi strani pa želijo razbiti ločiti univerzalne banke. To dvoje za me ne spada skupaj. Uh, univerzalne banke morajo še naprej v Evropi skrbeti za likvidnost, to je res. Banke pa morajo imeti možnost, uh, da financirajo tudi naložbe, tudi na ta način, da dajo na trg vrednostne papirje. Še nekaj besed o, pred, o predlogih sprememb. Tukaj bi izpostavil eno točko in sicer gre za vprašanje alternativnih naložbenih skladov. Če mislimo resno s tem, da želimo financirati realno gospodarstvo, potem moramo imeti možnost, da investiramo tudi v alternativne naložbene sklade, naprimer v KNPVP, Eh, alternativne investicijske sklade smo že uredili v, v, pre, v pretekli uredbi in zato moramo tukaj poskrbeti za skladnost. Jaz sem se pri mojem predlogu sprememb, eh, spremembe orientiral po, dol, po, nemškem, po nemški zakonodaji, ki ne izključuje Eh, teh alternativnih naložbenih skladov. Naj povzamem, če si ogledamo predloge sprememb oziroma število predlogov sprememb, potem pričakujem, da nas čaka še veliko dela. Zaupam pa v poročevalca in v poročevalce v senci in pripričan sem, da nam bo uspelo priti do nekega razumnega rezultata, čeprav to morda ne bo enostavno. Hvala lepa za to, da uh, nas kolegi iz odbora za proračun ne bodo čakali pred vrati, dajem kar ne bodo besedo komisiji. Mr. Chairman, the commission welcomes the report put forward. Hvala lepa, predsedujoči. Komisija pozdravlja poročilo in pa tudi vse predloge sprememb. Torej, oboje je zelo dobra osnova za nadaljne razprave uvaja namreč zelo zanimive vidike tej razpravi. Strinjamo se s poročevalcem in mnogimi poslanci glede pomembnosti, da se najde pravo ravnotežje med preostalimi tveganji bank, ki so prevelike, da bi ne uspele, se pravi too big to fail, in pa po drugi strani financiranje realnega gospodarstva. Čeprav razhajanja obstajajo. Kot eh, gospa Gular, tudi komisija meni, da je možno najti kompromis. In v tem smislu smo tudi zelo zadovoljni, ko vidimo prizadevanja latvijskega predsedstva v svetu in menimo, da predlog eh, predsedstva predstavlja zelo dober korak eh, naprej. Zahvaljujemo se tudi vsem članom tega odbora za prizadevanje pri eh, iskanju ustrezne rešitve. Hvala lepa. Na koncu dobi besedo še pročevalec Gunnar Hokmar. Hvala lepa. Eh, hvala za to razpravo in vaše prispevke. Zelo pozdravljam to, da. Takoj, ko govorimo o bančni uredbi, se vsak eh, izrazi kot eh, tržni liberalec. <laughs> Torej, to zelo pozdravljam. Tako Fabio kot Filip eh, in tudi Jakob. Ne vem, če je bil Jakob sicer tako zelo jasen glede tega. Ampak želel bi povedati še naslednje. In to je povezano z vsem, kar tu počnemo za tiste med nami, ki tradicionalno verjamemo v tržno gospodarstvo, vemo, da to ni rešitev za vse, kajti potrebujemo tudi močno državo. Zanimivo je, ko razpravljamo o BRD-ju in tudi podobnem, da sem sam zelo jasen glede tega, da to ni rešitev za vse. In včasih sem bil zelo osamljen pri tem stališču, kajti vsem drugim se je zdelo, da bo Berlin rešitev za vse. In tu se pridružujem temu, kar so povedala Fabio in Filip. V sistemski krizi, in Eliza je tudi tu sodelovala, pri sistemski krizi ne gre samo za banke, temveč za gospodarstvo. In zato je BRD eh, tu sostavljen na tak način, da so tisti, ki imajo eh, najbolj eh, tvegane naložbe, tisti, ki izgubijo. Ampak ne bi želel, da sedaj BRD-ja ne upoštevamo, čež da to sedaj ni več pomembno. In včasih, ko govorimo o nadzornikih, imamo občutek, da smo torej v tem odboru veliko uh, naporom posvetili razvoju te funkcije, torej uh, nadzorni funkciji v Evropi. In če uh, sedaj poslovimo sporočilo, da jim ne zaupamo, potem pomeni, da je bilo to delo za manj. Moramo nadzornikom ponuditi najboljše možno orodje, torej ne samo to, kar naj počnejo, temveč tudi preglednost je eh, takšno orodje, kajti imajo, to jim omogoča upogled v težavo, pa tudi javno preglednost potrebujemo. Sedaj se bom tu ustavil, kajti vem, da imamo tudi razpravo o Eh, eksplicitnih jamstvih. Želel bi, da smo bolj pozitivni, kajti ko slišim nekatere kolege, ki pravijo, da niso optimistični glede možnosti sklepanja kompromisov, kajti eh, sam imam določeno mnenje in eh, to mnenje je pravilno. Seveda, vsi menimo, da imamo prav, sicer ne bi izražali teh stališč. Ampak tu bi želel izpostaviti možnosti za kompromis in če SND in tudi mi želimo imeti ustrezno zakonodajo, potem je treba sprejeti, da tudi druga stran meni, da ima prav. In zato bi želel, da se povzdignemo nad uh, te konflikte uh, idej in da se um, stvari približamo z vidika preglednosti. Mislim, da je to izvedljivo. Slišal sem, da FDD ni zelo uh, pripravljen na kompromis, Jakob je pripravljen na kompromis. Uh, in mislim, da naše razprave gredo v pravo smer. Na koncu, gospod predsedojoči, sem sam optimističen, torej eh, vidite, da je ura natančno eh, pol šestih. Hvala lepa, Gunnar, da si bil kratek. Dobro je, da smo imeli to razpravo, ki je pokazala na to, da se naša stališča še nekoliko razhajajo. No, glasovali bomo 23. marca na plenarnem zasedanju, pa na plenarnem zasedanju aprila. Naj uh, s tem zaključim današnjo sejo. Pozdravil bi kolege iz odbora za proračun, uh, s, katerim bomo, s katerimi bomo skupaj začeli našo naslednjo sejo.